Euh, Drage kolegice in kolege, predlagam, da začnemo z izrednim sestankom danes zjutraj. Mislim, da je Helga eh, Stevens eh, že skoraj, da je tukaj. Malo bom še počakala, prav gotovo je zadržana zaradi eh, zastoja. Čez pet minut bomo začeli. Ali, bo, ali zdaj? Euh, merci à tous pour sporočilo tolmačev. Danes teče že 31. dan delovnega spora zaradi enostranske uvedbe nepravičnih in neravnoteženih delovnih pogojev. Obveščamo vas, da bomo za delom končali točno o predvidenem času konca seje. Hvala za razumevanje. Lahko prejdemo k prvi točki sprejem dnevnega reda, ali ima kdo kaj proti, če ne, eh, smatramo, da je dnevni red sprejet. Druga točka sporočila predsednice. Na zadnjem sestanku 19. junija eh, so se koordinatori dogovorili o različnih točkah, Najprej eh, so se odločili, da bodo povabili gospoda Oettingerja, komisarja za proračun in za človeške vire, kot tudi gospoda Žilade Kerkova, koordinatorja za boj proti terorizmu, eh, na naš eh, sestanek 11. julija, se pravi naslednji teden. Zahvaljujem se sekretarjatu za učinkovitost pri organizaciji tega sestanka eh, z gospodom Oettingerjem. Koordinatorji so se tudi odločili, da bodo organizirali javno predstavitev eh, o zaščiti infrastru kritičnih infrastruktur in javnih prostorov 12. julija v Bruslju in sklenili so tudi, da bodo povabili sr. Eh, Juliana Kinga, komisarja za eh, varnost unije, na izredni sestanek odbora TER v Strasburu 13. septembra 2018. In končno, program eh, misije eh, v eh, Luki Anver je tudi potrjen in ta misija bo tudi potekala naslednji teden, 12. julija. Potovali bomo iz Bruslja. Detajle boste še dobili. Toliko o sporočilih predsednice. Če se strinjate, bi sedaj prešla na glavno točko današnjega dnevnega reda. Tu gre za priporočila eh, eh, posebnega odbora o terorizmu in gre za pregled eh, poročila, osnutka poročila. To poročilo je od včeraj na voljo v vseh ustreznih jezikih mislim, da ste ga prejeli vsi in predlagam, da takoj damo besedo obema soporočevalkama, eh, gospe Holmajer in gospe Stevens, zato da predstavita. Mislim, da bo Helga prišla. Torej začeli bomo z Moniko. prosim, da potrdite eh, predlog organizacije sestanka in sicer najprej dobite besedo obe soporočevalki in na to eh, dobijo besedo poročevalci v senci. Govorili bodo v eh, naslednjem vrstnem redu Katarina Kiniki za SND, Majte Paga za Rontunda, za Alde, e- Eva Žoli za zelene, Marie Kristin Veržja za guje, gospod Dominik Martan, ki ga še ni eh, za ENF. Potem pa bomo besedo dali eh, gospodu Onidiju. Eh, namestnika generalnega direktorja v GD Home, ki nam bo pač sporočil, kakšno je mnenje komisije o tem osnutku poročila. Potem pa bomo v preostalem času imeli prosto razpravo po načelu CatchDI. Če se vsi strinjate, bi besedo potem sedaj dala Moniki Holmajer, da predstavi eh, svoje poročilo. Prosim, hvala lepa, gospa predsedojoča, najlepša hvala, eh, drage kolegice in kolegi. Nekaterim je očitno težko priti v ta parlament. Eh, jaz sem tudi stala 20 eh, minut pred vrati parlamenta in nisem mogla vstopiti. In upam, da se ni Helgi eh, godilo enako, kajti vsi stranski vse stranske ceste so bile blokirane. Morda ima tudi Helga težave. Eh, na, na začetku želim ugotoviti, da imamo za seboj eh, nekaj mesecev eh, z veliko dela. Kot poročevalki sva poskusali Eh, strniti vse to, kar smo zvedeli na misijah, na pogovorih s državah članicami, eh, strokovnjaki. Eh, tu smo imeli zelo velik spektrum, veliko mnen. Poskusili smo vse to spraviti na nek skupni imenovalec. Kolegice in kolege, ki so z nami sodelovali, so videli, kako široka je ta tema in kako Eh, veliko slojev eh, morajo obsegati ukrepi za to, da se borimo eh, z opr te probleme. Helgi je tudi uspelo priti. Torej, hvala lepa poročevalcem in poročevalkam v Senci za odlično sodelovanje. Hvala koordinatorjem, tudi celoten sekretarjat posebnega odbora TER eh, je bil odličen. Eh, imeli smo samo devet mesecev, eh, v katerih smo lahko delali. In v devetih mesecih smo morali obdelati zelo širok spektrum. Hvala lepa tudi predsednici za razumevanje. Hvala tudi strokovnjakom ki so nam pomagali celotni ekipi, ki nas je podpirala pri delu. Na samem eh, začetku želim povedati naslednje. Eh, torej, Helga in jaz vas si eh, razdelili temo. Jaz sem se ukvarjala z oceno ogrožanja in Pogovarjali smo se z vladnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami, eh, strokovnjaki. Eh, spraševali smo, ali obstaja jo kakšne nove velike grožnje eh, strani znanih terorističnih eh, organizacij mm, Al-Kaida, Daesh in tako naprej, ali obstaja nekaj, za kar mi ne vemo. Eh, rekli so nam, da obstajajo posamezni primeri desno in levo skrajnostni napadi, grožnje, ni pa nekega velikega Eh, načrta. Zaradi islamističnega terorizma eh, prihaja pravzaprav do vplivanja eh, na osebe, ki so pravzaprav na robu tega gibanja, ti eh, čutijo, da so upravičeni, moralno upravičeni do teh napadov in zopr to je treba ukrepati. Eh, ukvarjali sva se tudi z vprašanjem, ali so države članice. Eh, začele izvajati zakone ali so jih začele uresničevati v praksi in očitno obstajajo tu deficiti tudi zaradi uh, različne zaznave problema, prihaja do uh, zamud, če se na primer države članice čutijo manj ogrožene, dajejo manj informacij v podatkovne baze, če uh, pa se čutijo ogrožene, je tudi eh, izvajanje boljše. Torej, mi si želimo, da bi dosledno izvajali evropsko zakonodajo. In če nekdo dle časa namensko ne izvaja zakonodaje, mora storiti Evropska komisija vse za to, da prihaja do uh, doslednega izvajanja. Nič ni eh, hujšega od eh, razlik eh, na tem področju med nami. Potem pa so vas se ukvarjali z vprašanjem izmenjave informacij eh, in ugotavljava, da obstajajo različni pristopi, obstajajo eh, tehnični, pravni, kot tudi eh, faktični problemi. Pri faktičnih želim navajati naprimer premalo kadrov, premalo denarja, slabo usposobljeni kadri. E, tu so standardi v državah članicah zelo različni in težišča so v državah članicah na tem področju tudi zelo različna. Glede e, izmenjave informacij pa v poročilu navajamo probleme na tehničnem, pravnem področju, eh, sprašujemo se, kako bomo ravnali, če imajo države članice različne zakonodaje, morajo pa na tej podlagi zagotavljati izmenjavo informacij. Naprimer, imamo razlike pri eh, minimalnem shranjevanju podatkov, tu nimamo. Eh, eh, Evropske zakonodaje in razlike med državami članicami so zelo velike. To pomeni, da imamo težave eh, v osnovi eh, pri sodelovanju in eh, težko eh, je zagotoviti usklajevanje med državami članicami. Ne bi seveda navajala vseh podrobnosti, sem pa pripravljena razlagati, kaj razumemo pod določenimi točkami. Sprašujejo eh, nas tudi, zakaj informacij in podatkov ne izmenjujejo, ki bi jih eh, morali avtomatsko izmenjevati. Obstaja tudi eh, predlog avtomatske izmenjave podatkov, razen če eh, to Eh, države članice eh, zavirajo, ker pač ti podatki niso potrjeni in podobni. Obstaja torej izmenjava informacij, avtomatska izmenjava informacij by default. Če že imamo uh, evropsko zakonodajo, uh, ki zahteva avtomatsko izmenjavo informacij. E, če imamo torej to pravno obveznost, potem je e, podatke, ki jih lahko avtomatsko izmenjujemo, e, dejansko izmenjevati na ta način. Helga Stevens in jaz pozdravljava predloge za povezljivost eh, centraliziranih informacijskih sistemih. Eh, tu se seveda eh, zastavlja vprašanje integracije decentralnih in nacionalnih sistemov. S tem se je treba intenzivno ukvarjati iz te pisane podobe, iz teh različnih sistemov, uh, moramo uh, ustvariti neko sliko. Samo če povežemo informacije, lahko nastane slika. Ena informacija je lahko nedolžna. Ko pa povežemo informacije, lahko dosti krat prepoznamo vzorec in omrežje. Torej, eh, povezovanje informacij eh, ki so pomembne, je nekaj nujnega in Europol mora postati neko pravo informacijsko vozlišče oziroma vozlišče za izmenjavo informacij, mora biti centrala. In mi imamo seveda eh, pravila za varstvo podatkov in preglednost in ta je treba spoštovati. Govorili sva seveda tudi o področju radikalizacije. Sedaj ne bi navajala vseh ukrepov eh, posamično. Hilga in jaz pa meniva in upam, da se tudi vi strinjate, eh, da je treba sprejeti celo vrsto eh, ukrepov, od eh, ukrepov za integracijo v družbi do represivnih ukrepov. Če, eh, naprimer nekdo poziva uh, v sovražnem govoru k uh, uh, spolnemu nasilju nad ženskami. Uh, nihče ne more pravzaprav naše, naših pravil. Uh, izraziti eh, za nične in eh, poskušati infiltrirati eh, lastne vrednote v muslimanske skupnosti. Ukvarjali sva se tudi s financiranjem od zunaj. V analizi sva ugotovili, da obstaja močen vahabitski vpliv, zelo radikalni, Eh, ekstremistične organizacije in fundamentalistične eh, ekstremistične premožne eh, družine iz določenih tretjih držav financirajo organizacije ne zgolj v EU, temveč tudi v Eh, drugih institucijah. Univerza nam je dala na voljo eh, določene informacije in stvari sva lahko obdelali samo eh, delno. Torej, oni financirajo univerze, izobrazovanje, imamo mošeje, potem Eh, zagotavljajo radikalne interpretacije Korana, ponujajo filmski material, ki eh, podpira to radikalno miselnost. Eh, propagirajo preko interneta. Tu še ne gre za terorizem, temveč tu gre ne pozivajo k neposrednemu terorističnemu nasilju. Eh, to je predhodna faza in je eh, zelo problematična oblika financiranja oziroma razvoja. In zadnja točka, ki jo želim omeniti jaz, je tema, žrtve terorističnih napadov. Obisk v Španiji je name naredil eh, poseben vtis, ne vem, kako je s kolegicami in kolegi, zaradi dolgoletnih eh, hudih izkušenj v Španiji eh, vedo, kako je treba ravnati žrtvami in status žrtve je v Španiji drugačen kot v marsikateri drugi državi članici. To pomeni, da imajo posebne organizacije, eh, te eh, so preznane tudi na znanstveni ravni, eh, te vključujejo v ukrepe. Te organizacije so tudi kontaktne točke. Tudi mi bi morali razmisliti o tem, eh, kaj ti žrtev terorizma ne sme eh, še drugič postati žrtev eh, in sicer, da jo obravnavamo stalno samo kot žrtev in ne kot udeleženca v postopku. Eh, treba je tudi zagotoviti, da jim ni treba prosjačiti za pomoč, ne za pravno, ne za drugačno eh, pomoč. Eh, poslušati jih moramo, mi moramo sprožiti proces, v katerem bodo žrtve postale pravi partner, ki Eh, dobijo tudi polno očkodnino za to, kar se jim je zgodilo in država mora biti odgovorna za to. Terorizem eh, se namreč ljudem ne zgodi zaradi tega, ker so nekaj narobe naredili, ampak ali pa zaradi emocionalnega eh, spopada med ljudmi. Ne, eh, tu gre za napad proti državi in oni so slučajno postali žrtve. Eh, tu imamo pravzaprav tudi eh, nekaj ukrepov za eh, pomoč žrtvam terorizma terorističnih napadov in na željo Katarine smo še vključili eh, temo temeljnih pravic. Tu smo vse elemente iz eh, listine temeljnih pravic eh, posebej opisali. To lahko še razširimo, to lahko tudi vi sodelujete. Hoteli sva samo povedati, za nas šteje celotna listina temeljnih pravic in vsaka točka nam je pomembna. Nisem hotela izpostaviti posameznih točk in druge nekako odriniti. Eno točko pa sem izpostavila in sicer eh, kršitev eh, oziroma eh, eh, eh, ukrepi zoper življenje so najhujša, eh, najhujša, je najhujša kršitev. Eh, hvala lepa Helgi in njej bi tudi potem eh, predala besedo, če to predsednica dovoli. Hvala lepa, Monika, hvala lepa za to sintezo in besedo sedaj kar predajam Helgi Stevens, ki je medtem seveda tudi že prišla. Dankjewel, voorzitter, beste collega's, goedemorgen, mijn excuses voor mij. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, opravičujem se, ker, smo, ker sem prišla tako pozno. Morala sem iti v. Eh, plenarno zasedanja, ker sem morala govoriti o političnem sodelovanju eh, ljudi z eh, invalidnostjo. Torej najprej hvala lepa Moniki za odlično sodelovanje. Vesela sem, da sva lahko tako dobro sodelovali. E, boj proti terorizmu je eh, vprašanje, ki presega meje političnih skupin in strank in upam, da bomo imeli. E, možnost, da dobro razpravljamo in da bomo našli besedilo, ki ga lahko vsak sprejme. Zahvaljujem se tudi drugim uh, članom odbora za eh, prispevke na sestankih in tudi za potrpežljivost. Priprava tega eh, osnotka poročila je trajala dolgo in mi eh, v tem poročilu predstavljamo mnenje kolegov in tudi moje politične skupine. To je dinamičen dokument, eh, ki odraža mandat eh, tega odbora. Eh, Monika. je predlagala kar nekaj zanimivih predlogov. Zanima me tudi, kaj želi ona povedati o teh točkah, ki njo posebej zanimajo. Drage kolegice in kolegi, pri nekaterih temah ni bilo potrebno eh, ponovno izumljati kolo. Konfliktgebieden teroristische organisaties niet indirect financieren. We hebben dus in die zin reeds de positie van alle fracties in aanmerking genomen. Eh, in mi smo vzeli seveda tudi uh, za spodbudo prejšnja poročila. Uh, preiskave eh, belgijskega parlamenta smo tudi upoštevali. V našem poročilu boste našli eh, priporočila za zaščito zonalnih meja, Schengena, brez notranjih meja. Eh, Schengen ne more preživeti, če zonanje meje ne bodo zaščitene na učinkovit način. Nekateri Teroristični napadi v zadnjih letih so bili možni eh, zaradi velikih vrzeli eh, v eh, zunanjih kontrolah. Atentati v Parizu, Bruslju, Italiji so pokazali, da so možgani, ki so bili v ozadju, vstopili v EU, da so prišli po nezakoniti poti in sicer preko Grčije. Treba je ustvariti torej vse pogoje za izvajanje nove zakonodaje. Potrebujemo biometrične kontrole, potrebujemo uh, interoperabilne podatkovne baze, potrebujemo PNR. Uh, Eh, treba je identificirati možne teroriste, preden vstopijo eh, v Evropsko unijo. Eh, torej, operacija Sofija je glavni garant varnosti v sredozemlju. Sofija potrebuje tudi usrezna sredstva, da se lahko bori proti terorizmu. Pozivamo se, da spremenijo mandat operacije Sofija, da razširijo področje uporabe eh, v eh, Tuniziji. Poleg tega pa bo nova resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov eh, sprejeta v zvezi z Libijo, da se nadzirajo vsi, ki zapuščajo Libijo. Eh, potem operacija Phoenix je vključila tudi Jordanijo, to pozdravljam. Eh, tu se zbirajo eh, informacije, ki se potem posredujejo našim varnostnim eh, organom. Eh, mi potrebujemo te eh, informacije v centralni podatkovni bazi, zato da te informacije lahko uporabimo za kontroliranje oseb, ki vstopajo v EU. Tudi finančne tokove je treba nadzorovati. Tu nimamo zadostne izmenjave informacije. Eh, tudi eh, spletne platforme je treba razširiti, zato da bo možna tudi eh, manualna obdelava informacij. Potrebno je sprejeti ukrepe Eh, proti velikemu financiranju terorističnih eh, organizacij treba je investirati v preprečevanje napadov. Eh, treba je vključiti finančne institucije pri izvajanju preventive, zato da lahko pač preprečimo napade. v tem trenutku še ni eh, optimirano doko, dokumentiranje terorističnih eh, skupin, eh, torej nacionalni organi lahko zahtevajo informacije iz inštrumenta za izmenjavo finančnih eh, informacij. Transakcije SEPA so izključene iz tega. E, mi potrebujemo evropski sistem, da bi lahko nadzorovali tudi transakcije SEPA. E, eh, kako naj bi to zgledalo, o tem bi se morali še pogovoriti. Glede tega imamo različne možnosti. Tudi hibriden sistem, naprimer lahko bi imeli centralno enoto, ki komunicira z nacionalnimi enotami ali pa bi lahko razširili širili eh, obstoječa omrežja. Direktivo iz leta 2014 je treba predelati eh, s ciljem, da se kritične evropske in, infrastrukture vključijo v analizo digitalne čezmejne eh, storitve je treba podpirati, sektorski pristop tu ni dovolj. Nova direktiva mora tudi uh, Eh, zahtevati, da se neposredno eh, javlja ogrožanje kritične infrastrukture, da se opravljajo stresni testi, za to pa morajo biti seveda izobraženi vsi tisti, ki delajo v teh infrastrukturah. To je nujno potrebno. Na ta način lahko pač preprečimo dogodke ali pa celo napredujemo pade. Galileo in Eurocontrol, to so eh, pomembne službe, eh, ki jih eh, tudi štejemo med kritične infrastrukture. 2015 in 2016 je pri 40 odstotkov vseh terorističnih napadov v EU e uporabili eksplozivna sredstva. Eh, obstaja uredba 98-2013, eh, ki eh, predvedeva prepoved sedmih eksplozivnih sredstev. To je seveda treba nadzorovati pri ehm, prehodu meje in tu obstaja tudi dožnost javljanja in prijave. Storilci in potencijalni teroristi še vedno lahko kupujejo te snovi po spletu. Treba je torej prilagoditi določbe v državah članicah, zakonodajo v državah članicah. Treba je okrepiti tudi nadzor eh, zlasti nad spletno trgovino. Eh, to velja seveda tudi za carino, zato da se prepreči nezakonita pre, eh, prodaja preko spleta. Praktični ukrepi so nujno potrebni in zaradi tega je treba spletne Eh, platforme tudi Eh, vključiti. Te morajo uh, javljati materijale, iz katerih lahko proizvajajo uh, eksplozivna sredstva. Uh, dostop do nezakonitih substanc mora biti omejen. Obstoječe strukture je treba izboljšati tudi na nacionalni ravni. Vse države članice morajo vzpostaviti krizni uh, centar, zato da bodo kos nacionalnim krizam. Razširiti je treba tudi evropsko mrežo. Poleg tega je tudi pomembno, da vse države članice vzpostavijo centr za koordinacijo za eh, to, da lahko eh, sodelujejo znotraj eh, Evropske unije vsemi državami članicami. Tu bi imeli tudi neko spletno infrastrukturo, ki bi olajšala komunikacijo. Eurobarometer je v letu 2017 o splošni ozaveščenosti eh, državljanov za eh, področje varnosti ugotovil, da 92 odstotkov vseh eh, povprašanih meni, da morajo nacionalni eh, organi izmenjevati informacije z drugimi državami članicami za boj proti terorizmu in eh, kaznivim dejanjem. Mi potrebujemo novo kulturo izmenjave informacij. Standardne informacije treba izmenjevati in samo v nekaterih posebnih primerjih mora potem odločati sodišče. Jasno je, da se pridružujem tudi temu, eh, kar je. Eh, priporočila moja kolegica. Avstrijska vlada je pred kratkim sklenila, da bo zaprla uh, sedem mošej in da iz žene 60 imamo, ki jih je financirala tujina in ki so propagirali politični islam. To podpiram. Imami, ki ne spoštujejo evropskih uh, vrednot in hujskajo, uh, ti uh, uh, ne smejo ostati v Evropski uniji. Učinkovita pravna država je nujno potrebna pri boju zoper terorizem. Ne eh, samo zaradi eh, eh, varovanja temeljnih pravic posameznikov, temveč tudi za boj proti terorizmu. V ta namen potrebujemo eh, dobro pravosodje. Teroristi Eh, so policiji dosti krat znani. Policija opravlja svoje delo, sodišča eh, pa tu ne smejo zaostajati. Eh, kazni morajo biti dovolj stroge in treba jih je potem tudi izreči. Če kriminalci ugotavljajo, da bodo nekaznovani, obstaja nevarnost še večje radikalizacije in tega, da bodo posegli po orožju. E, torej, res me zanima, kaj boste sedaj rekli v tej razpravi. Moje vrata so vedno odprta za to, da uh, se. Uh, Z vami pogovarjam o tem. Moniki, drugim kolegicam in kolegom, predsednici se zahvaljujem za odlično konstruktivno sodelovanje. Res sem eh, radovedna. Eh, kako bo eh, vse potekalo naprej tudi po poletju, kako bomo konstruktivno delali na besedilu, ki ga bodo na koncu podprli vsi. Hvala lepa za vaša pozornost. In hvala lepa eh, gospe Helge Stevens za to predstavitev. Besedo sedaj dajem različnim poročevalcem v senci. Monika Holmajer je hotela dodati še kratek komentar. Torej, ko sem se zahvaljevala, sem nekoga pozabila omeniti. Zahvaljujem se uh, Julian Kingu. Eh, in pa celotni skupini uh, sodelavcev iz GD Home, ki so nas podprli. Zahvaljujem se tudi vsem uh, sodnikom Eurojustu, Europolu, ki so z nami sodelovali ure in ure. Uh, Eh, torej, želela sem se še enkrat izredno prisrčno zahvaliti tudi uh, eh, Kirkopu in pa uh, drugim, ki so dali na razpolago uh, material in dokumente skupaj s svojimi sodelavci. Hvala lepa Moniki Holmajer za te uh, besede. Sedaj pa Katarina Kineči za pet minut. Prosim, da spoštujete čas govora. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama bi se najprej rada zahvalila obima kolegicama, Moniki in Helgi in seveda njunemu osebju. Zahvaljujem se vsem tistim, ki uh, ste se jim že zahvalili. Zahvaljujem se o sekretarjatu odbora, vsem zaposlenim, vsem kolegom, ki so sodelovali z nami pri tej nalogi. Zahvaljujem se tudi eh, kolegom iz drugih organizacij, iz drugih inštitucij, ki ste jih eh, Monika in Helga že omenili. Delo tega odbora je izredno pomembno. In Dejala bi, da se v poročilu res odražajo stališča prav vseh, kajti združeval nas je skupni cilj namreč eh, to, da bi zajamčili varnost evropskih državljanov, pri tem pa bi spoštovali tudi pravice in svoboščine. Kajti to ravnotežje je možno, treba je najti ravnotežje, to je nujnega pomena kajti to je to, kar pričakujejo državljani od nas in to uh, je bila tudi naloga tega odbora. V tem smuslu, v smislu se res zahvaljujem prav vsem, kajti že na samem začetku smo uvedli odlično sodelovanje. In prepričana sem, da bomo s tem sodelovanjem tudi nadaljevali in da bomo ob koncu dosegli rezultat. Uh, Eh, tako da se bomo vsi zavedali ob koncu eh, bolje tveganje eh, tveganja terorizma in da bomo lahko izdelali um, priporočila, ki bodo pomembna pri uh, boljšemu zaprstavljanju. Kolegici sta omenili številne točke in Čas si moramo razdeliti vsi, ki želimo spregovoriti, zato se bomo omejili zgolj na nekaj vidikov. Rada bi povedala sledeče. Unesli bomo nekaj predlogov, sprememb, tako da bi podali kar največji prispevek k temu poročilu. Najprej bi rada poudarila tole. V osnutku poročila predvsem izdelamo oceno grožnje osredotočamo se na terorizem. To temo je treba poglobiti. Seveda se ne osredotočamo zgolj na verski, džihadistični terorizem. Osredotočamo se tudi na dejavnosti majhnih skupin, to so lahko separatisti, nacionalisti, ki pa jih ne smemo podcenjevati ali zanemariti. In prav je, da eh, poročilo upošteva tudi ta vidik terorizma. In ta vidik eh, terorizma je povdarilo tudi poročilo Europola, ki se prav tako zaveda eh, te grožnje. Joj, čas teče. V poročilu je povdarjen tudi vidik izmenjave informacij. To je izrednega pomena za to, da bi se zoprstavili čezmejnemu terorizmu. V tem smislu mislim, da je pomembno vse to, kar je povdarila Monika. Potreben bo nadaljni razmislek, razmislek o interoperabilnosti. Zato, da bomo dobili uravnoteženo besedilo, ki vedno upošteva najviše standarde zasebnosti in pa eh, zaščito osebnih podatkov. Po drugi strani pa potrebujemo tudi takšno bazo podatkov, iz katere bodo države članice res potegnile informacije, ki so potrebne za to, da bi se zoprstavili terorizmu. Potem, kar se tiče žrtev, zahvaljujem se obima kolegicama za to, da sta opozorili na ta vidik. Mislim, da je eh, španska izkušnja res eh, veliko prispevala k temu. Ni eh, dvoma, da je to vidik, kateremu se je treba posvetiti. Isto velja tudi za temeljne pravice. Zahvaljujem se Moniki, eh, da je vključila ta vidik, na katerem sem ustrajala jaz. Na tem bomo še delali. Potem je tu še ena tema, eh, kateri sem prispevala sama in to je eh, spletna propaganda in pa spodbujanje k sovražnosti. To je zelo pomembno. Sedaj eh, zahtevamo od eh, podjetij, da opozorijo na takšno vsebino. Potrebna pa so tudi jamstva za, eh, vsebi, za vsebino, treba spoštovati tudi svobodo izražanja mnenja. Potem je tu še radikalizacija v zaporih. V zvezi s tem bom tudi unesla celo vrsto predlogov sprememb, kajti kot italijanka imam nekaj izkušenj v zvezi s tem. Treba je poskrbeti za takšno osebje v zaporu, ki lahko ukali za tre uh, eh, takšno uh, radikalizacijo in ki je usposobljeno in ki potem se takoj obrne na prave organe, ki bodo poskrbeli za deradikalizacijo. Potem je tu pomembno še financiranje terorizma. Eh, tudi to je omenila Monika in eh, lahko se eh, s tem podarkom zgolj strinjam. Potem upravljanje meja. Zahvaljujem se predsedstvu, sekretarjatu in kolegom za sprejem pobude misije v Italijo. Treba si je prizadevati za nadzor migracijskih tokov znotraj evropskih držav. Treba je poskrbeti za zunanje meje eh, oziroma eh, treba je povdariti tudi italijanske meje, eh, meje sa sredozemljem. Teroristi, ki so opravljali teroristična dejanja, so bili člani migracijskih tokov kajti eh, to, eh, teroristi so bili pravzaprav evropski državljani. Ne smemo tvegati to, da bi terorizem um, obravnavali z roko v roki za migracijo treba pa je okrepiti nadzor na zonanih mejah. Torej, potrebno je izmenjevanje informacij, potrebno je tekoče izmenjevanje informacij, e, e, treba je e, podajati primerne informacije. Torej, tisti uradniki na mejah potrebujejo prave informacije, zato da bi takoj opredelili teroriste. Potrebujemo takšen sistem, s katerim bomo lahko prestregli prve signale. Eh, in eh, tak sistem poznamo v Italiji in lahko bi ga izvolili, izvozili tudi ehm, na širše. To poročilo je izrednega pomena. Potrebujemo nadzor na zonanjih mejah. In morda bi morali ta vidik še nekoliko uh, poglobiti. Eh, vem, da sem porabila že preveč časa. Hvala lepa vsem kolegom. Hvala lepa, da ste povdarili tudi druge vidike, torej kot so eh, tuji bojci, eh, potem mladoletniki, potem tiste otroke, ki so odraščali v vojni in vojni. In to so tisti otroci, ki ste jih eh, spodbujali k eh, vojnim, eh, vojnemu vedenju in tako naprej. In te otroke je treba podpriti in jim pomagati, da bodo presegli, doživele travme in da se bodo lahko vključili v družbo toliko z moje strani, še enkrat se upravičujem za prekoračitev časa za govor in naj še enkrat povem, da bomo sodelovali s kolegicama do sedaj, eh, tako da bomo vnašali predloge sprememb in še enkrat hvala lepa. Eh, hvala lepa, dragi kolegi, za te pripombe. Eh, Majte pa kar zvodua, dobi besedo. Gracias, eh. Hvala lepa, gospa predsedujoča pridružujem se zahvalam in na ta način lahko prihranim nekaj časa. Jaz sem desetletja spremljala problem terorizma iz posebnega mesta v Evropi in zato se zavedam, kako pomembno je to, kar tukaj počnemo. Nobena država članica ne mora upraviti takšnega dela, kot ga lahko naredimo mi. Mi lahko poskrbimo za splošni observatori, lahko opazujemo grožnje, ki obstajajo in eh, imamo pregled nad tem, kaj je treba izboljšati. Na vseh misijah so nas preiskovalni sodniki, strokovnjaki, eh, strokovnjaki za preprečevanje eh, prosili določene stvari. V državah članicah je situacija precej heterogena. Ehm, grožnje se razlikujejo od države do države, tako tudi zgodovina. Vendar pa, če se želimo soočiti z oblikami džihadističnega terorizma in pa tudi z drugimi oblikami terorizma, bomo morali razširiti naš pristop in izkoristiti bomo morali zmogljivosti Evropskega parlamenta, zato da bomo lahko poskrbeli za reforme in da bomo lahko nudili na svet tam, kjer nimamo izključnih pristojnosti. Tako da bomo lahko državam članicam pomagali, Eh, tudi z njihovega eh, vidika. Eh, terorizem je pač mednaroden in tako bo ostalo v globaliziranem svet, svetu, ne glede na to, ali gre za skrajno desni ali za skrajno levi terorizem. Kar se tiče teroristične grožnje, se strinjam z Katarino Kiniči, zadnja ocena Europola. Eh, nam mora služiti za vir informacij. Z vidika interoperabilnosti se vsi strinjamo s tem, da potrebujemo kakovostne podatke. Samo na ta način bomo lahko dali dobra priporočila državam članicam. Tukaj moramo biti manj egoistični in moramo dati na razpolago državam vse tiste podatke, ki jim pomagajo pri preiskavah. Eh, potem treba je uskladiti različne definicije, odpraviti pravne vrzeli. Eh, in treba je zagotoviti tudi sodni nadzor. Sodni nadzor je bistvenega pomena, eh, zato da imamo pregled nad tem, kaj počnejo organi kazenskega pregona ali pa informacijske službe. Zaupanje temelji na dobrih praksah. Prav tako pa potrebujemo eh, sodoben pogled na sodni nadzor. Na ta način bomo lahko združili tudi tiste, ki imajo različne ideološke poglede. Z vidika žrtev, Eh, pa vam lahko samo zaploskam. Jaz se že sedem let prizadevam za to, da bi v evropskih institucijah končno razumeli, da moramo bolj primerno pomagati žrtvam terorizma. Eh, poleg tega, da moramo poskrbeti za to, da bo žrtev čim manj, moramo poskrbeti tudi za to, da bomo žrtve ponovno vključili v družbo. Tukaj sicer imamo dobre namene, nimamo pa dobrih praks kaj še? Kar se tiče terorističnih ogrožen, kako je povedala tudi um, Katarina Kiniči, se moramo nekoliko drugače lotiti, eh, ko govorimo o naših pristojnostih. Eh, tukaj potrebujemo uravnoteženo besedilo. Poročevalki sta opravili odlično delo in priprav, eh, pripričana sem, da bomo lahko tudi drugi prispevali k temu besedilu, da boste upoštevali tudi prispevke drugih skupin. Kar se tiče boja proti radikalizaciji, eh, tukaj bomo napredovali manj kot recimo na področju podatkov, interoperabilnosti, eh, kajti to ni popolnoma v naši pristojnosti. Pri dosedaj opravljenem delu smo ugotovili, da je tukaj treba narediti več tukaj nismo uspeli sto odstotno izkoristiti možnosti, ki jih ima Evropski parlament. Tako da bomo v tem področju morali še bolj, um, temu področju se bomo morali še bolj posvetiti. Potem še področje izmenjave informacij, to je bistvenega pomena. Tukaj je treba odpraviti vse pomankljivosti, tudi nacionalni, nacionalni organi morajo razumeti, da je treba dati na voljo podatke, zato da bomo lahko pri boju proti terorizmu bolj učinkoviti. Eh, skratka, mislim, da imamo tukaj eh, deljeno odgovornost, skupno odgovornost. Eh, v prihodnje se bomo morali osredotočiti na preprečevanje radikalizacije. Radik, eh, radikalizacije. Poroževalkam se zahvaljujem za dobro upravljeno delo in upam, da boste uspeli v svoje besedilo vključiti tudi predloge sprememb drugih političnih skupin. Eh, hvala lepa, Majte, eh, da ste tako dobro povzeli. Sedaj pa gospa Iva Žuli za zelene. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. To replace uh, uh, our colleague. Uh nadomeščam Jana Filipa, ki je opravil odlično delo. Uh, torej, poskušala bom uh, predstaviti njegove besede. Torej, zahvaljujem se obima poročevalkoma za to uh, poročilo, ki vseboje zelo številne pozitivne elemente, ki so ključnega pomena, da bi izboljšali boj proti terorizmu v Evropski uniji. Zlasti pa vsem podpiram podpiram poziv k boljšemu sodelovanju med državami članicami in pa um, eh, pozdravljam tudi poziv k izmenjavi izkušenj eh, na področju boja proti radikalizaciji. Potem imamo tukaj tudi priporočila za zaščito žrtev in pa predloge, kako bi sledili financiranju. Tudi to dvoje se mi zdi izrednega pomena. Mislim, da bi lahko še naprej razvijali. Eh, tiste vidike, kjer lahko EU prinaša resnično dodano vrednost v boju proti terorizmu. V mislih imam naprimer idejo, da bi ustvarili eh, Evropsko enoto za finančne preiskave, zato da bi olajševali izmenjavo finančnih informacij in zato da bi dobili boljši pregled nad sumljivimi finančnimi transakcijami. Podobno bi morali povdariti tudi boljše pravosodno sodelovanje na ravni Evropske unije. Vemo, da eh, sodelovanje vedno ni eh, isto, kot če je ena oseba pristojna za vse. Zato bi morali razširiti pristojnosti Evropskega eh, urada javnega tužilstva in to bi morali storiti. poudariti bi morali tudi potrebo potem, da bi, da bi, da bi bolje ocenili posledice vseh zakonodajnih predlogov, zlasti njihov vpliv na eh, temeljne pravice in svoboščine. Povsem je treba upoštevati grožnjo masovnega nadzora naših družb. Preden povsod uvedemo uh, biometrične podatke, veste, da verjamem v človeško analizo ciljnih podatkov eh, in nisem za masovno zbiranje podatkov, kajti to je neučinkovito in povezano z visokimi stroški. Torej, moje, naša priporočila se navezujejo na sledeče. Učinkovita protiteroristična politika se meri po tem, za koliko bo upadlo število napadov. Kajti to pomeni, da bodo naše družbe odporne. To pomeni, da je treba vlagati v izposabljanje, treba je vlagati v um, zaporniške pogoje, ki so v večini evropskih držav uh, grozni. Um, to uh, izhaja tudi iz poročila, ki smo ga izdelali v preteklem letu. In potrebujemo tudi koherentno zunanjo politiko. Poglavitno razhajanje s poročilom se nanaša na to, da se terorizem predstavlja kot verski problem. Mislim, da je to napačno, kajti tukaj gre za politično nasilje in nam je vse eno, ali je eh, skrajno levičarski, skrajno desničarski ali verski fundamentalizem. In mislim, da bi se morali izogniti temu, da bi dali vtis, kot da menimo, da je terorizem verski problem. Mislim, da eh, bo to oviralo razmisleke in zmanjšalo učinkovitost našega skupnega boja eh, proti terorizmu. Veselim se uh, eh, nadaljnih razprav. Eh, želim si, da bi bili naša priporočila kar se da učinkovita in storili bomo vse, kar je v naših močih, da bi potegnili kar najboljše iz študij in pa predstavitev, ki smo jih izvedli. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi v mojem imenu obima poročevalkama. Eh, poskusila bom hitro eh, povedati eh, vse, zato da prihranimo stvar, ča, na času. Torej ne bom navajala stvari, s katerimi se strinjam, temveč samo tiste, kjer se ne strinjamo. Mislim, da bomo na ta način bolj učinkoviti pri delu. Kar zadeva oceno ogrožanja, referenčni čas Eh, to je eh, obdobje 1998 eh, do 2018. Ne vem, ravno, zakaj je ravno to obdobje. Ne smemo pozabiti, da primerjamo število napadov številom eh, terorističnih napadov in številom eh, žrtev. Eh, očitno je pri verskih terorističnih napadih več žrtev, vendar številčno jih ni največ. Torej, mi potrebujemo nek globalni pogled na terorizem tu se preveč eh, osredotočamo na tako imenovani verski terorizem in premalo se upoštevajo druge oblike terorizma. Večkrat je bilo povedano že, da ter obstaja terorizem, separatizem eh, že dolgo časa, vendar eh, vse več je terorizma skrajne desnice. tako je eh, tudi eh, bil primer, ko je skrajna desnica poskušala organizirati napade. Preveč se tudi osredotočamo na zunanjo razsežnost in napade od zunaj, kar seveda ne pomeni, da ne smemo govoriti o tem vprašanju, vendar večina napadov, eh, tudi islamskih, verskih, Eh, ni posledica napada od zunaj, temveč eh, tu gre za manjšino, majhno manjšino eh, iz naših vrst. In pomislimo tudi, da je tudi na milijon priseljencev, da so našli samo dve osebi, ki sta hoteli uh, opravljati napade oziroma sta opravili napade. Uh, torej, preveč se osredotočamo na migracijske tokove, premalo pa se osredotočamo na to, kar se dogaja v Evropski uniji. Torej, če želimo biti dosledni, mora eh, to poročilo upoštevati tako migracijske tokove, kot tudi druge stvari. Isto velja za Schengen, za svežen o mejah. Tudi tu je Evropska unija delala na tem, da sprejme eh, določeno vrsto eh, besedil. Gospod eh, Diaz de Mera ve, da sistem vstopa in izstopa zahteva Eh, ustreza njegovim zahtevam, potem pa tudi eh, sistem ETIAS tudi ustreza zahtevam, eh, potem glede povezljivosti med različnimi sistemi. To poročilo daje vtis, da parlament ne bi delal na teh vprašanjih. Mislim, da potrebujemo eh, nek eh, celovit pogled na ta vprašanja. Morda bi bilo dobro, če bi imeli eh, sestanek vseh poročevalcev, ki so obdelovali te probleme. Torej, tu manjka doslednost. Strinjam se vsem, kar je bilo povedano glede sodelovanja med državami članicami. Jaz eh, sem del skupine za Schengen, eh, kot tudi gospod Kvelo in lahko vam eh, zagotovim, da je obnašanje držav članic dramatično. Ne dajejo informacij. Eh, gospa Holmer in gospa Stevens prav gotovo eh, ne bosta eh, presenečeni, če rečem, da se mi zdi odstavek o temeljnih pravicah nezadosten. Ja, državljani imajo pravico do varnosti, imajo pravico do življenja, imajo pravico do uh, varnega življenja. Treba je zagotoviti ravnovesje med različnimi pravicami in tu nimamo prioritet. Torej, treba je najti ravnovesje med pravicami, treba je zagotoviti eh, spoštovanje načela potrebnosti, sorazmernosti in to tudi eh, stalno ponavlja sodišče Evropske eh, unije. Potem še eno vprašanje, ki me skrbi. To je že omenila Iva Žuli. Gre za vprašanje financiranja terorizma. Mislim, da lahko zahtevam več. Ne vem, eh, kdo od naših sogovornikov je omenil, da je treba spremljati finančne transakcije, ne glede na to, ali se dogajajo znotraj ali zunaj Evropske unije. Mi imamo instrumente, eh, ki jih lahko uporabljamo za nadzor oseb. Eh, te instrumente lahko uporabljamo. In moramo uporabljati tudi za spremljanje finančnih transakciji, kajti mi vemo, da obstaja povezava med eh, terorizmom, trgovino z orožjem in financiranjem terorizma. Torej, financiranje terorizma ni eh, brez eh, trgovine z orožjem, trgovine z mamili. Tu imamo neko mednarodno razsežnost. In določeni elementi iz tega poročila morajo biti eh, predvideni tudi v naslednjem finančnem okviru, ki ga bo predstavila komisija. In na koncu eh, vprašanje preventive ni dovolj izpostavljeno. Torej, mislim, da se to poročilo preveč osredotoča na varnost, premalo pa govorimo eh, o eh, preventivi, eh, premalo o vprašanju radikalizacije. Torej, če želimo delati v šolah, moramo poskrbeti za preventivo. Učitelji morajo biti tudi usposobljeni, da odkrijejo primere radikalizacije v šoli. Torej, tu na tem področju moramo še nekaj postoriti. Hvala lepa, Marija Kristin Veržja, za te ugotovitve in napotke za spremembe. Gospod eh, Dominik Mahtan je tukaj, tako da eh, dajem besedo kar neposredno komisiji, eh, gospod Onidi, za deset minut. Prosim, da spoštujete čas za to, da bomo imeli še nekaj časa za prosto razpravo. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča, za to priložnost. Eh, ne bomo podrobno komentirali poročila. Eh, s tem se bo ukvarjala komisija, komisar King, ki bo prišel sem septembra. Sem pa vesel, da imamo to prvo razpravo o tem poročilu. Zelo sem vesel, da sem tu, kajti prepričani smo, da je poročilo visoko kakovosten prispevek. Eh, k politiki boja proti terorizmu. V zelo kratkem času vam je uspelo predložiti zelo objektivno, zelo uravnoteženo, natančno oceno tega, kar je bilo že storjeno na področju eh, boja proti terorizmu, hkrati pa prinašate tudi nov pogled na področja, Eh, kjer bi morali zadevo poglobiti, opozarjate na vrzeli, ki jih je treba zapreti in opozarjate na področje, kjer je treba nekako prilagoditi pristop. Preden sem eh, se odeležil eh, te razprave, sem slišal edino kritiko. Nekateri so rekli, da je poročilo morda predolgo. No, to je dober začetek. Če, ne, če je edina kritika ta, da je poročilo predolgo, potem. Eh, je užitna to znak za to, da je vsebina zelo dobra. Eh, prisluhnil sem temu, kar ste povedali danes, slišal sem tudi določeno kritiko in dejal bi, da če obstaja dvom v zvezi z potrebnim uravnoteženjem temeljnih pravic in varnostjo, da morda bi lahko poročilo še jasneje poudarilo, da je treba um, spoštovati ravnotežje. Strinjam se tudi s tem, da ne bi smeli pustiti nobenega prostora za nerazumevanje uh, oziroma za nesporazume, kajti terorizem ni povezan zgolj z uh, vero. Um, cenim prispevke v zvezi s tem. Poleg tega terorizem ni nujno povezan z zunanjimi grožnjami, kajti obstaja tudi notranja grožnja in uh, temu ste posvetili, posvetili ste tudi uh, del uh, deradikalizaciji. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste povdarili pomen uh, tega, kar predlaga poročilo. Namreč, da potrebujemo finančni okvir za to, kajti številne ideje, ki so tu zabeležene, uh, bodo tudi tiste, ki bodo deležne nadaljnega financiranja v naslednjih letih. Torej, to je povezano z večletnim finančnim okvirjem. Potem bi rad poudaril, nek poudaril nekaj stvari. Poročilo zelo pametno predstavlja dejstvo, da je terorizem nekaj, kar eh, eh, resno jemljemo na Evropski uniji, kajti Evropska unija je postala močen akter v boju proti terorizmu, ampak pri tem, ni nadomestila dela držav članic. In to zelo dobro povdarjate. Zelo dobro povdarjate deljeno pristojnost na tem področju in pa eh, vrednost ehm, eh, prispevka Evropske unije, ki pomaga, ki prispeva k delu državam, eh, držav članic. Kajti agencije prinašajo podporo in poročilo poziva k še več ehm, pomo pomoči se strani agencij, eh, torej omenjate Euro Europol, pa tudi Eurojust in tudi druge akterje, kot je naprimer Frontex, kar se tiče zaščite meja in eh, kar se tiče uh, agencije, ki se ukvarja za izmenjavo informacij. Potem uh, poudarjate tudi izvajanje. Zelo sem vam hvaležen za to. Uh, kajti to eh, bo še naprej podpiralo nas, tako da bomo lahko izboljšali raven izvajanja številnih ukrepov, ki smo jih uvedli v zadnjih letih. In to je tudi poglavitno načelo, ki smo mu sledili eh, v zelo občutljivih področjih, kot je naprimer interoperabilnost. To pomeni, da ne ustvarjamo nujno novih sistemov, ampak da iščemo takšen način, da bomo kar največ potegnili iz tega, kar imamo danes in uh, da ne bi izgubili ničesar, kar smo do sedaj razvili. Potem, um, kar se tiče informacij, poročilo je obralo zelo uravnotežen eh, pristop. Seveda priznava se absoluten pomen tega, da imamo informacije, da jih analiziramo, ampak da jih tudi delimo med seboj torej v osnutku poročila predlagate eh, načelo, da bi se eh, nujno eh, načelno izmenjevale informacije. In to se mi zdi smiselno. Če delimo skupni prostor, skupne meje, potem mora biti normalno, da uh, Eh, če ima ena država članica oziroma nek organ informacije, bi eh, morale avtomatično predati te informacije na razpolago drugim, drugim, ki imajo podobno odgovornost eh, za zaščito tega našega skupnega prostora. Potem ste uh, načeli nekaj zelo pomembnih tem, naprimer, kar se tiče zbiranja informacij, kar se tiče hrambe informacij. Uh, Eh, to je za nas izredno pomembno, ko pripravljamo smernice, smernice ki smo jih eh, obljubili na področju hrambe podatkov. Eh, zavedamo se, kako nujno je to, da informacije hranimo za namene preiskav in tudi za namene kazenskega pregona. Potem radikalizacija. Lepo se vam zahvaljujem za to da ste, delali, da ste se navezali na delo skupine na visoki eh, ravni, tu je bil deležen tudi Evropski parlament. Eh, podali ste nam eh, željo, da ne gremo še dlje pri ukrepih, ki bi jih izdelali na ravni Evropske unije, zato da bi služili vsem tistim, ki delajo na terenu in so eh, obupani zaradi tega, ker je ta pojav tako kompleksen. Zelo se vam zahvaljujem tudi eh, za eh, tisto, kar je zapisano v zvezi sa financiranjem. Zahvaljujem se Evi Žuli. Ona je to zelo jasno povdarjala. Kajti sedanji sistem ima resne omejitve. Pri tem da bi eh, dali na razpolago resnično vredne finančne informacije za namen eh, preiskav in pregona. Opazili smo meje, ki smo jih dosegli na področju sedelovanja, ko gre za eh, enote finančnih preiskav. Zato smo izdelali predlog, ki ga sedaj vi preučujete, ampak to je na vsak način področje, kjer moramo iti dlje in zelo natančno bomo preverili vaše predloge. V mislih imam ta uh, koncept um, sistema Evropske unije za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. To pomeni, da bomo preverjali vse transakcije, ki jih potrebujemo. Potem eh, kritična infrastruktura. To je nekako pozabljeno. Tako smo se osredotočali na kibernetsko varnost, da smo nekoliko pozabili um, pomen klasične infrastrukture in pa klasičnih načinov, kako lahko zaščitimo temeljno infrastrukturo v naši družbi. In vse ideje, ki so v poročilu, bodo pomembne za naše eh, vrednotenje, ki poteka sedaj. In to bo prispevalo tudi našim prihodnim priporočilom, tako da bomo ukrepili sedajni ukrep, ki ga imamo, ukvir, ki ga imamo sedaj na ravni Evropske unije. In hvala lepa tudi za. Eh, omembo žrtev. Hvala lepa za ta povdarek. Pogledali ste si res vse različne razsežnosti od izvajanja tega, kar že obstaja. Imamo direktivo o boju proti terorizmu, naprimer, na tem področju. Hkrati pa ste unesli eh, uh, tudi nove ideje uh, ki bodo pomembne za gospo Milke, ki se ukvarja z žrtvami. Eh, to pa bo pomembno tudi za nas, eh, ki bomo podajali nove pobude. Torej, res hvala lepa. Eh, vsi sodelavci v komisiji smo bili poščečeni in veseli, da smo lahko sodelovali z vami, kadar ste za to zaprosili in mislim, da smo rezultate že dosegli. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji za ta pristop. Hvala lepa za analizo. Sedaj odpiram uh, razpravo. Imam še nekaj prijav k besedi. Predlagam naslednje. In sicer, da se omejite na dve minuti, zato da bosta soporočevalki imeli tudi nekaj časa, da odgovorita na različna vprašanja. Uh, Arno Donžon za dve minuti, prosim. Hvala lepa. Torej, ne bom dolgo uh, izgovarjal besede zahvale poročevalkam, upravili sta odlično delo, rad bi govoril. Eh, ne kot koordinator za e LS, temveč eh, v svojem imenu. Gre za osebno mnenje. Torej, tu. Eh, je vse, kar je povezano z eh, interoperabilnostjo, zelo eh, tehnično, to je pomembno pri shranjevanju podatkov. Imamo tudi probleme, mi moramo premakati te probleme, pa tudi pri financiranju. Isto velja, vendar to so povedali drugi že pred mano, tega ne bi ponavljal. To so pozitivni elementi. Imam pa nekaj zadržkov glede oblike. Imamo več odstavkov, kjer govorimo o Eh, povezave med kriminalom in terorizmom, kot da bi bilo to nekaj novega, nekaj, kar eh, raste na novo. Ne, ta povezava med terorizmom in kriminalom je odnegdaj eh, obstajala, torej teroristična omrežja se pravzaprav. A, Eh, razvijajo na podlagi kriminala, eh, torej kar zadeva kadre, financiranje in podobno. Eh, se pravi, mi smo imeli pač osebe, ki niso ne samo džihadisti, ne samo kriminalci, ponavadi obstajajo povezave. Mi smo nekako tudi ujeti v neko percepcijo, ki jo imamo od zunaj, in uh, strokovnjaki uh, nam potem dajo pravilne informacije. Torej, mi moramo seveda uh, priznati, da imamo že sedaj dobro izmenjavo informacij, ki jo lahko identif, uh, intenziviramo. Uh, jaz bi torej nekoliko okleval. Tudi pri Europolu ne bi preveč zahteval uh, Eh, sredstev eh, in kadrov. Eh, ne vse za Europol, kajti organi morajo delati na terenu, nacionalne agencije morajo delati. Če pač vse poverimo Europolu, bo nastala velika pošast, birokratska pošast. A torej, Eh, Europol je seveda prioriteta, vendar ne smemo pretiravati. Potem pa še dva majhna zadržka. Eh, tu gre za organizacijo islama. Eh, to je občutljiva tema. Torej, jaz želim strogost, naprimer, pri zapiranju uh, mošej uh, pri izgonu ljudi, ki pridigajo radikalni islam in podobno. Je pa seveda zelo težko uh, zagotavljati umirjen islam med prebivalstvom. Uh, v Franciji že 30 let delamo na tem če ustvarimo neko strukturo, eh, ki je umirjena, ki ustreza tudi umirjenim silam, se takoj pojavi neka druga eh, tajna struktura, ki eh, zaobide vse to in ki pridiga bolj radikalne misli. Torej, islam namreč ne pozna takih hierarhij, kot uh, smo jih vajeni v Evropi. Hvala lepa, sedaj pa Ana Gomeš. Eh, hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem poročevalkam in tudi uh, za vse prispevke poročevalcev v senci v tej razpravi. To bo prav gotovo dobro vplivalo na besedilo. Eh, strinjam se vsem, kar je povedala Katarina. In izpostaviti pa moramo eh, tudi nekaj, kar je že storila Majte. Brez Evropske unije ni učinkovitega boja proti terorizmu. Tu je odgovornost držav članic, vendar brez Evropske unije ne moramo voditi boja proti transnacionalnemu terorizmu. Eh, torej eh, potrebujemo Evropsko unijo zaradi zunanjih meja, zaradi informacij in podobno. V tem poročilu moramo seveda eh, terorizem, ki ga vidimo v Evropi, postaviti tudi v nek globalni kontekst. In Mi seveda ne moremo eh, se delati, kot eh, da nikoli nismo eh, se prej soočali s terorizmom. Tu moramo vse postaviti v neko globalno perspektivo. Potem smo imeli seveda to povezavo z migracijami, tu smo imeli dolgo razpravo, to pa ni pravično, da to stalno povezujemo z migracijami in izgoni niso rešitve. Izgon uh, ne pomeni pravičnost, ne pomeni zaščite. Kot je tudi povedala Marie Kristin, se strinjam, da ne delamo preveč na uh, socialnem področju na področju preventive zopr eh, radikalizacijo. Premalo delamo v zaporih. Mnogi so to povedali, da je treba več pozornosti posvečati financiranju terorizma. E, Eh, prosili so za uh, enoto za finančne preiskave Evropske unije in ni dovolj, da to zapišemo tukaj. Vsi strokovnjaki pravijo, da je ta enota uh, pomembna in mi potrebujemo uh, pravzaprav tako enoto za preiskave, za finančne preiskave, ki ni odvisna uh, od uh, ZDA. Eh, ni spremljivo, da nimamo naprimer svojih podatkov, če nimamo podatkov eh, iz EDA in podobno. Eh, potem mi se moramo zavedati, da se tudi sistem DDV-ja, ki ni reformiran, izkorišča za financiranje kriminala in terorizma in podobno. Eh, potem strinjam se s tem, kar je povedano o islamu. Te stvari moramo dobro zapisati. Tu ne gre za verski terorizem, temveč za politični terorizem in kritične infrastrukture. Eh, si zaslužijo tudi več pozornosti. Eh, potrebna je tudi povezava z eh, akcijskim načrtom CBRN. Mi potrebujemo dobre informacije o kritičnih jedrskih eh, infrastrukturah. Naprimer, šli bomo eh, v eh, Luko in v bližini so eh, tudi jedrske elektrarne in smešno je, če se ne pogovarjamo o tem. Torej, države članice nam ne omogočajo pogleda in upogleda v to. To je smešno. Marija Kristin Veržija je tudi izpostavila povezljivost, interoperabilnost. No, jaz mislim, da je v tem besedilu tu kar nekaj predlogov uh, za različne akterje. Hvala lepa, Birgit Cipel. Hvala. Najprej splošna pripomba v zvezi z dolžino poročila. Jaz sem, eh, že ob od začetka preverjala vrzeli, ki so obstajale v poročilu. Eh, in kako te zapolniti. Sedaj pa se omenjajo v poročilu stvari, ki so že zdavnaj opravljene in sprašujem se, če je to res potrebno. Na ta način samo ustvarjamo vtisku, da nismo še nič naredili. O strukturi je treba ponovno razmisliti. Imam vprašanje za kolegico Stevens. Ona je govorila o varstvu na mejah. Naša skupina se je vedno zauzemala za to, da so zunanje meje Evropske unije naše skupne meje in da jih je treba skupaj nadzorovati. Ne moremo pa se zapreti pred vsemi, ne pred begunci, če gre pa za teroriste. No, gospa Činič je že povedala, da po podatkih Evropola večina napadov v lanskem letu ni delo mm, migrantov, ampak eh, delo ljudi, ki so tako ali tako že v Evropi, so državljani držav Evropske unije in tako naprej. In tudi tam, kjer so sodelovali begunci, je vse kazalo na to, da so to bili ljudje, ki so se radikalizirali šele potem, ko so prišli v Evropi. Razumem to, kar je rekla kolegica Holmajer o pomoči žrtvam terorizma. Me pa hkrati vse skupaj nekoliko skrbi, kajti niso. vse žrtve, žrtve zaradi družinskih povezav. Ne, pogosto gre za naključne žrtve in za te ni nobene razlike, če so naključno žrtve terorizma ali pa če so naključno žrtve kakšnega bančnega ropa ali česa podobnega. Se pravi, pomagati moramo vsem žrtvam takšnih kaznjivih dejanj, ne pa da jih puščamo same z vsemi posledicami. S kolegico Holmajer se strinjam tudi glede tega, da je eden izmed razlogov, zakaj je danes napadov več, tudi islamski terorizem. Ampak eh, tako enoznačno vse skupaj ni. Vse skupaj ima opraviti tudi z čustveno in eh, nabito napravo o terorizmu in o migracijah in tukaj moramo biti previdni. Interoperabilnost. O tem že razpravljamo. Ne vem, zakaj je to še enkrat zapisano v poročilu, no, ko gre pa za avtomatično izmenjavo podatkov. Tukaj problem ni ta, da naše države članice ne bi bile pripravljene izmenjavati podatke. Ampak se vračam k temu, kar je rekel kolega Danžan. Pogosto so naši nacionalni organi kazenskega pregona tehnično eh, in kar se tiče opreme slabo opremljeni, nimamo jasnih definicij glede tega, kaj je kaznivo dejanje in kaj je terorizem, ni jasno si glede tega, kakšne podatke bi morali izmenjavati in kakšna je, bi morala biti kakovost teh podatkov. Torej ne gre samo za kakovost prstnih odtisov, ampak gre za načelno kakovost. Kdaj je nek dokaz eh, tako jasen, da ga lahko recimo um, spravim v podatkovno bazo Europola? Tudi Gospod King je rekel, da je treba te zadeve še razjasniti. In pa še zadnja pripomba v zvezi z eh, sovražnim govorom, sovražnimi novicami. Tukaj je treba preveriti, ali je tukaj izbris res najboljši ukrep. Sploh v luči rasizma, nacionalizma, ekstremizma bi morali okrepiti našo družbo, okrepiti je treba demokratični diskurs in ne moremo se zadovoljiti s tem, da vse, kar je lahko nevarno, kar preprosto izbrišemo. Ne, s temi stvarmi se je treba soočiti, zato da bomo lahko ljudi izobrazili, tako da ne bodo nasedali takšnim uh, parolam. Euh, Hvala lepa za te pripombe poročeval, ki boste dali prve odgovore in to bo tudi del, eh, dela, delo za naslednje mesece. Gospod Frunzulika, za dve minuti, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Zanima me, ali je mogoče delati predloge v enem jeziku, če bomo predloge sprememb navajali v različnih eh, jezikih. Eh, naenkrat je mikrofon izpadel in nismo slišali konca stavka. No, težko bo, če bomo predloge sprememb eh, pisali v vseh jezikih EU. To bo grozna situacija in zaradi tega predlagam naslednje. Eh, mnogi uporabljamo francoščino, napišemo jih v francoščini. Tu gre za različne izraze, strokovne izraze. Eh, sedaj pa glede eh, predstavljenega poročila. Mislim, da veste, da poročilo ne izpostavlja dovolj eh, pomembnih vprašanj. Naj omenim nekatera izmed teh vprašanj. Poročilo ne omenja šibkega evropskega varnostnega sistema. Mislim, da bi morali poudariti, da Eh, ne izvajamo eh, zaščite na evropskih mejah, potem eh, nepopolne podatkovne baze. Danes uporabljamo deset podatkovnih baz v Evropski uniji v zvezi s tem, tako da tukaj vlada popolna zmeda, potem omejeni viri in pa podpora nekaterim varnostnim silam v nekaterih državah članicah, ne bom omenil kje. Ampak, če si ogledate proračune, ki so namenjeni varnostnim silam, silam, ki se borijo proti terorizmu ali pa specialnim en, policijskim enotam, potem lahko ugotovimo, da nekatere države članice za te namene namenjajo zelo malo sredstev in teroristi so to začeli izkoristiti. Potem tudi velike napake obveščevalnih služb. Zato so se zgodili vsi ti teroristični napadi v srcu Evrope. Um, Torej, ni izmenjave informacij, ni dostopa do varnostnih podatkov. Vse to bi morali omeniti v tem poročilu. To poročilo bodo analizirale tudi varnostne sile v eh, Evropski uniji in pa ministrstva za obrambo, za notranje zadeve. Eh, za varnostne sile in tako naprej, pripraviti moramo obsežno in pomembno poročilo. Potem problemi z sodnim sistemom. Tudi ti problemi niso dovolj poudarjeni. Obstajajo razlike v varnostnih kulturah in pravnih kulturah in to tudi ovira uh, razdelitev bremen. Marsikje teroristi dobijo uh, milejše premile kazni in potrebujemo skupen sistem, s katerim bi lahko odpravili te razlike. Potem slabi so tudi rezultati na področju spletnega novačenja in pa boja proti radikalizaciji. Potem pomankanje virov in pa pomankanje odgovornosti pristojnih institucij na evropski ravni. Premalo človeških virov imamo, premalo tehničnih virov v številnih evropskih državah. Potem ni izvajanja pomembnih inštrumentov na evropski ravni, recimo PNR, dogovor iz Pruma. Uh, eh, potem tudi podatki o vizumih in tako naprej. Ne vem, kako je možno, da te podatkovne baze niso med seboj povezane. Vse te podatkovne baze bi morale biti med seboj povezane. Prav tako bi morali povdariti, da je prišlo v, na evropski ravni do porasta nezakonite trgovine. Številni teroristični napadi so deloma financirani iz kriminala, zaradi eh, potem tatvin, iz prodaje ponarejenih o, objektov in tako naprej. In pa ne nazadnje, obstaja pomankanje integracije v Evropski uniji. Kako naj izvajamo šengenski sistem, če dve državi na vzhodu Evropske unije še vedno nista v šengenskem sistemu? Kako naj potem ta sistem deluje? In to je na zunanjih mejah Evropske unije. Hvala lepa. Eh, Elena Balancionu za konec postopka CatchDI. Prosim, dve minuti. Zato, da boste kolegice lahko odgovorili. Hvala. Hvala. Veliko tega, kar sem želela uh, povedati, je že bilo povedanega. Strinjam se z Kiniči, Veržja, tudi z Ano Gomeš in pa z eh, Danžanom. Meni se zdi pri tem poročilu problematično samo eno. In sicer gre za določeno negativno. Um, naklo, oziroma, gre za negativno označbo islama. V špičku. Španiji, recimo, eh, islam sam po sebi ni nič negativnega. Ne moremo enačiti islama z radikalnim islamom in pa z, skrajne, z eh, islamski skrajneži. Ne moremo islama enačiti z terorističnimi nameni. Pri prvi definiciji radikalnega islama govorimo o tem, da naj države članice eh, tolerirajo samo eh, takšen islam, ki je v skladu z vrednotami Evropske unije. Ampak eh, kaj pa to pomeni? No, jaz tu se tukaj nanašam na besedilo, ki ga imam pred seboj. Besedilo je v španščini. Problem je definicija islama v tem poročilu. Ves tehnični del, vsa priporočila, eh, to je v redu, ampak skrbi pa me to, da mi tukaj govorimo o tem, kaj je radikalni islam in kaj ne, kakšen islam lahko prakticirajo v Evropski uniji in ne, kakšne naj, kakšne naj bi bile vrednote Evropske unije. Eh, to je nekoliko problematično, torej vse tisto, kar ima upraviti za islamom, z migracijami, to se mi zdi preveč eh, nekako ideološko. Jaz se s temi izjavami ne strinjam. preveč je definicij tega, kaj je radikalni islam in kaj bi morali narediti z zmernim islamom in tako naprej. Vse to se mi v poročilu zdi zelo sporno. Mislim, da bi morali vse skupaj še enkrat pregledati. Poročevalke bi morale to ponovno pregledati, uh, pa tudi druga skupina bomo skušali pomagati s predlogi spremembe. Sicer pa sta poročevalki opravili dobre delo. Hvala lepa za to, da ste hitro izpostavili elemente, ki jih moramo obdelati v naslednjih tednih in mesecih in sedaj dajem besedo poročevalkama čas si lahko razdelita. Eh, torej, ta sestanek se mora končati ob 11. Eh, ne vem, v kakšnem vrstnem redu želita govoriti kolegici, kako želite. Morda lahko začne Helga in potem Monika, ker smo eh, prej šli v obratnem vrstnem redu. Ne? drugače? Helga, torej, prosim, beseda je vaša. Hvala. Vsem se zahvaljujem za konstruktivne prispevke k tej razpravi, vsem sem prisluhnila, vse sem si zapisala. Seveda ni dovolj časa za to, da bi odgovorila vsem, ampak po poletnem premoru se bomo prav gotovo vsemu temu posvetili. Ogledala si bom vaše predloge sprememb in na podlagi teh bova lahko izboljšali besedilo. Samo nekaj pripomp v zvezi z islamom. Razumem, kaj je hotela povedati zadnja govornica najti moramo neko ravnovesje. Jaz sem skušala za Moniko poskrbeti za dobro ravnovesje, za dobro ravnotežje, ko gre za omembo islama. Če se vam zdi, da tega ravnotežja niso dosegle, pa si seveda želim um, tukaj v zvezi vaših predlogov. In potem bomo ustrezno izboljšali besedilo. Kar se tiče sodelovanja na nacionalni ravni in evropski ravni, tukaj se strinjamo, da morajo države članice opraviti operativno delo, evropski organi pa bi morali pri tem države članice podpirati. Europol že podpira nacionalne organe in tudi mi jih moramo podpirati pri tem, ne moremo pa seveda nadomestiti nacionalnih organov. Europol lahko igra pomembno vlogo pri dekodiranju določenih sporočil, nekatere države članice zmogljivosti za to nimajo. Um, kar se tiče zunanjih meja. Eh, iz vaših pripomb sem razbrala, da ste kritični do tega, da povezujemo terorizem in migracije. Eh, tega nismo zapisali v poročilu, rekli sva, da je to samo majhen delež migrantov. Ne smemo pa si zatiskati oči pred tistimi, ki prihajajo k nam Eh, se pretvarjajo, da so migranti, pa so v resnici teroristi. Skratka, boj proti terorizmu je zelo kompleksen. Sodelovati je treba na evropski ravni in pa na nacionalni ravni. zato da se bomo lahko učinkovito bojevali proti terorizmu. Vse te elemente je treba upoštevati v naših razpravah. Ne smemo pozabiti na to, da na naši južni meji, na meji z eh, Libijo, no, ki je propadla država, um, obstaja velike grožnje za nas in pred to nevarnostjo si ne smemo zatiskati oči. Treba je zaščititi zunanje meje, predvsem južno mejo. Ne smemo pozabiti na to, da je v Iraku in Siriji še vedno veliko tujih bojevnikov, ki se želijo vrniti k nam. In na vrnitev, na vračanje teh tujih bojevnikov moramo biti zelo pozorni. strinjam se tudi glede tega, da je treba porazdeliti bremena. Ne smemo pa pozabiti na to, da je varnost v nacionalni pristojnosti. To je zapisano tudi v naših pogodbah. Vse države članice si mora prizadevati za izboljšanje varnostne situacije, tukaj gre za dodano urednost za vse. Treba je zagotoviti varnost in hkrati spoštovati zasebno sfero. Treba je povdariti, da moramo najti dobro ravnovesje med varnostjo in pa med zasebnostjo. Tukaj ne gre za ali ali, ampak za oboje. Eh, hvala lepa vsem za sodelovanje v razpravi, koma čakam vaše predloge sprememb in po poletnem premoru se bomo eh, ponovno sestali in nadaljevali za razpravo. Tako sedaj pa dajem besedo še Moniki Holmajer. Eh, torej, predloge sprememb. torej enajsti september, to je simbolični datum ob, uh, eh, 12. uri. Torej, to je rok za predloge sprememb. Sedaj pa Monika za zadnjih pet minut. Hvala. Najprej nekaj o temi radikalizacije. Tukaj bi želela posebno poudariti, da da sem pri ukrepih za boj proti radikalizaciji upoštevala vse oblike radikalizacije, versko radikalizacijo, levo, desno, torej gre za vsako obliko radikalizacije. Proti vsaki radikalizaciji in ekstremizmu se moramo boriti. In tukaj gre za družbene ukrepe. Dejstvo je, da imamo trenutno premalo strokovnjakov tukaj v Evropski uniji. Imamo veliko nevladnih organizacij, imamo nekaj učiteljev, ki pa med seboj ne sodelujejo, ne združujejo znanja, zato bi rekla, da je tukaj pomembno predvsem to, da ne glede na to, za kakšno obliko radikalizacije ali skrajnosti gre, moramo najprej poskrbeti za izmenjavo najboljših praks in zato ta ideja, da potrebujemo Evropski center odličnosti in um, za boj proti radikalizaciji. tako da bomo lahko širili informacije o dobrih primerih prakse na področju boja proti radikalizaciji v določenih regijah. Tukaj treba združevati znanje. Trenutno financiramo zasebno podjetje, ki omogoča izmenjavo informacij, nimamo pa dovolj informacij, Eh, strukturo odličnosti, dovolj strokovnjakov in nimamo strukturirane izmenjave znanja in informacij o tem. Tudi mm, to, kar najdemo v dokumentih, Ni pa popolnoma jasno glede pojava radikalizacije. Tukaj najdemo različne pojme v dokumentih strokovnjakov. Mi si prizadevamo za to, da bi spodbujali tiste zmerne islamske vernike, ki spoštujejo vrednote, ki so zapisane v naši listini o univerzalnih svoboščinah. Teroristi ne spoštujejo takšnih vrednot, eh, torej ko gre za mm, islam, pa želimo spodbujati tiste, ki temeljne svoboščine. Ehm, spoštujejo. V besedilu so se zahvalili tistim, uh, islamskim organizacijam, ki si prizadevajo za integracijo, za koordinacijo med seboj, ki torej to izključno pozdravljajo. Obstaja predlog držav članic, da bi se recimo posvetili vprašanju, kako so izobraženi imami, morda bi bilo smiselno ustanoviti fakultete v zvezi s tem v državah članicah, tako je v Italiji, tudi Nemčija ima med tem dve ali tri takšne univerze, v Franciji obstajajo takšni poizkusi. Torej, morda bi v Evropi lahko poskrbeli za ustrezno univerzitetno izobrazbo imamov. To se mi zdi dobra ideja, seveda pa jaz ne morem nobeni univerzi predpisovati, kako naj izobražuje imame. Jasno je, da obstajajo tudi ekstremisti, teroristi, ki poznajo samo 4 odstotke uh, Korana in tem ne smemo dati nobene besede, nobene platforme. Ekstremisti so v naših državah, ki jih poskušajo indoktrinirati.